to temo. Hvala. Najlepša hvala. Lepo je, da smo zaključili z vprašanjem, ki se je nanašal na turizem. In pozitivno. Slišali smo cel kup vprašanj, zelo raznolikih vprašanj. Prisluhnili smo tudi odgovorom kandidatke za komisarko. Gospa kandidatka, nam lahko v petih minutah podate zaključek, pozamete to, o čemer smo danes govorili. Sopredsedujoči gospod Buzek bo podal nekaj sklepnih besed v imenu odbora ITRE. Vsi pa veste, kaj sledi zatem. Gospa kandidatka, beseda je vaša za pet minut. Members, uh, Spoštovane članice in člani, najlepša hvala za vsa ta vprašanja. Hvala za to izmenjavo mnen. Upam, da je ta razprava dober začetek prihodnega sodelovanja. Z vami želim sodelovati v obliki rednih dialogov v duhu vzajemnega zaupanja. Lahko vam samo obljubim, da bom tej temi predana da bom prispevala k uh, uresničevanju potencijala na notranjem trgu. V prihodnih petih letih se bom neutrudno prizadevala za to, da bi odpravljali ovire posamezne težave. Iskali bomo rešitve, ki bodo koristile vsem. Hvala lepa vsem še enkrat. Vem, kako pomemben je parlament, vem, kakšen mandat ima. Sama bom nosila odgovornost tudi do vas. Obljubim, da bom z vami tesno sodelovala z vsemi skupinami v parlamentu. Na podlagi vprašanj sem dobila vtis, da je ta portfel za vse politične skupine izjemno pomemben, čeprav obstajajo minimalne razlike med skupinami. Ta portfel je tisti, ki nam ponuja priložnost, da zagotovimo rast za poslovanje in razvoj. Najlepša hvala. Thank you very much, Mr. Thank you very much that I survived. Hvala lepa, da sem preživela tole. Thank you very much, Madam Commissioner. Hvala lepa, gospa kandidatka za komisarko. Hvala za vse te odgovore, hvala lepa tudi za sklepne besede. Najlepša hvala vsem, ki ste sedeli v dvorani, hvala lepa vsem tistim, ki ste nas spremljali preko interneta. To javno zaslišanje je bilo zelo pomembno. Ob koncu tega zaslišanja bi rad povedal samo nekaj, česar nisem imel dovolj poguma povedati prej. Sam prihajam iz iste regije kot gospa Vjenkovska. Naša regija je industrijska regija. v tej regiji smo morali opraviti precej težaven proces prestrukturiranja. Zato lahko povem, da ima z tega vidika kandidatka ogromno izkušenj. Which... Istočasno pa je kandidatka pripravljena upoštevati tudi vsa okoljska vprašanja. Ko gre za jeklarsko industrijo, kemično industrijo, za industrijo, proizvodnje raznih strojev, je to vse zelo pomembno. Kandidatka ima izkušnje kot ministrica v polski vladi, bila je tudi namestnica ministerska predsednika in upam, da bomo prihodnje imeli še veliko priložnosti za stike in pogovore. Vse teme, ki smo jih izpostavili, so pomembne za evropske državljane. Še enkrat najlepša hvala. Hvala lepa tudi vsem kolegicam in kolegom iz petih odborov, ki so prisotni v dvorani. Za odbor ITRE lahko povem, da imamo še eno dobro novico. V ponedeljek o pol treh zaslišujemo gospod Bratošek. Sestanek koordinatorjev bo potekal danes popovdne. Su predsedujoča, gospa Ford vam bo povedala kaj več o tem. Še enkrat hvala. Hvala lepa, samo še trenutek, gospe in gospodje. Gospa Bjankovska, najlepša hvala. Ste preživeli do sedaj, ampak to še ni konec tega procesa. Še malo se usedite, prosim. Preživeti morate še proces ocenjevanja. Vsi smo politiki, glede vsega se ne strinjamo, če bi se bi bilo življenje drugačno, ampak sedaj se moramo usesti in se odločiti, ali je večina naklonjena vam, ali ste uspešno opravili to zaslišanje. Naj politične skupine spomnim na to, da če ne bodo poslale svojega predstavnika, kot koordinatorja na naslednji sestanek, glasovi ne bodo šteli. Zato je res zelo pomembno, da pošljete svoje predstavnike, torej koordinatorje. Koordinatorji se bodo sestali za zaprtimi vrati tu, iz mojega odbora, ob sedmih boste zaseda, bodo zasedali koordinatorji ITRE in IMKO v 5.3G. Ob pol šestih se bodo sestali koordinatorji ITRE v 5.3G. Ob sedmih pa se srečamo ponovno vsi ITRE in IMKO. Hvala še enkrat vsem, sedaj pa se bomo pogovorili z demokratično izvoljenimi kolegi.